nujno in hitro delovati in podpreti ta predlog. Tako da eh, moramo storiti vse v naši moči, da bi ta sistem stekel čim prej. Hvala lepa, gospod Ferreira. Uh, torej, o tem poročilu bomo glasovali jutri opovdne, s tem pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer bomo zdaj govorili o poročilu gospe Kvisthold Rovol, uh, o avtonomni tarifni kvoti za uvoz visokokakovostnega govejega mesa. Najprej dajem besedo gospe Kvisthud Rovol za štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar, gospe in gospodje, kolegi in kolegice. Trgovinski spor traja že 14 let in jutri, če bomo podprli to poročilo, bo ta spor končan. Uh, trgovinski spor izhaja iz leta 1994, eh, ko je pravzaprav bila v sporu in v spornem postopku znotraj STO Evropska unija poražena in uh, nalagali so se na različne še sankcije, vendar pa ne bi tukaj želela govoriti o preteklosti, temveč bi zdaj želela izraziti zadovoljstvo in veselje, da nam je uspelo vsemu temu zdaj narediti kraj. Dansko predsedstvo je v imenu sveta v neformalnem trialogu že podprlo moje poročilo. In zdaj ni več ovir uh, glasovanju jutri o tem poročilu, tako da bi ta spor bil končno preteklost. Sedaj prosim vse, da to poročilo podprete. Seveda gre za kompromis, ampak po mojem mnenju je ta kompromis resnično uravnotežen. Evropska kmetijska industrija bo sedaj imela določeno gotovost pri načrtovanju, česar doslej ni imela poleg tega, torej ob tem poročilu, imamo tukaj še določen pomemben signal za čezatlantske odnose. Namreč. Odpraviti je treba določena nesoglase o mnenjih in zdaj bomo v položaju, da skupaj oblikujemo mednarodne standarde. Nikar si ne ustvarjamo ilusij. Uh, ZDA in Evropska unija bosta le skupnimi močmi lahko uveljavili svojo vlogo v prihodnem svetu. Zato pozdravljam tudi to, da imamo sedaj delovno skupino na visoki ravni o um, rasti in delovnih mestih. In znotraj te delovne skupine želimo delovati skupaj in prispevati k rasti, hkrati pa tudi omogočati delovna mesta in dovolite, da se sedaj osredotočim še na eno točko, ki govori tudi o prihodnosti. Odkar smo imeli ta spor, je v ZDA veljal prepoved uvoza na goveje meso iz Evropske unije. Vendar pa ne obstaja več znanstvenih razlogov za to, saj že več let nimamo pri nas primerov BSE. In tukaj so bili razlogi za prepoved uvoza tega mesa v ZDA zgolj protekcionistični. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, tega ni moč sprejeti. Zato se v okviru tega zakonodajnega postopka poslala pisma vsem in tudi opravila več razgovorov. Še zlasti sem govorila z gospodom ministrom za komitet kmetijstvom Vilsenom in tudi predstavnikom Rolom Krkom. Prosila sem ju naj pospešita postopek, eh, ki bo odpravil prepoved uvoza tega mesa. In to je sedaj pravzaprav naslednja nova dobra novica, ki me zelo veseli. Namreč prejšnji petek, 9. marca, je Ministrstvo za kmetijstvo v Vašingtonu objavilo določeno pravilo, ki je prvi korak k sprejetju pomembnih ukrepov za odpravo prepovedi uvoza. Sedaj prosim ZDA, da ohranijo vzdušje sodelovanja na tem področju, tako da tudi čim hitreje sklenejo ta posvetovalni postopek. Naj se vsem iskreno zahvalim. Iz, zahvalila bi se komisiji, pa tudi predsedstvu sveta za dobro sodelovanje. Predvsem pa, ja, gospod predsedujoči, vem, da imam šele 30 sekund na voljo. Predvsem pa bi se zahvalila odboru za kmetijstvo. Vem, kako trdo delo smo opravljali in vem, da kolegi niso bili um, veseli vsakega koraka v tem postopku. Ti koraki niso bili vsi preprosti, vendar so bili kolegi zelo kooperativni, zato se vsem zahvaljujem. Hvala. Hvala, gospa Kistka, odrovolj. Besedo ima komisar Čološ. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj se zahvalim še posebej poročevalki, gospod Kistka, odrovolj vsi člani odbora za mednarodno trgovino, eh, vsem njim tudi seveda za delo in za to, da ste prišli do dogovora že v prvem, prvi obravnavi. Predlog, da se eh, povečajo kvote, eh, je predviden že z memorandumom o soglasju med EU e in ZDA iz let 2009 in z Kanado 2011. Vse to je naj bi omogočilo možnosti eh, za vse strani in pomeni pomembno, pomemben korak v tem sporu, ki traja že več kot deset let. Združene države so že ukinile sankcije, ustavile sankcije, eh, Evropska unija pa je ponudila eh, dostop do, za goveje meso visoke kakovosti torej na, svoj, na svoj trg. Veseli me, da ustrezni odbori v parlamentu podpirajo to, ta predlog. Predvideno je, da bi se faza 2 začela 1. augusta 2012 in upam, da nas bo to pripeljalo do končne rešitve spora v zvezi z govejim mesom, ki poteka tudi na ravni s eh, STO. Zelo dobro se zavedam, da izvoz Eh, govejega mesa eh, v ZDA še vedno ostaja eh, blokiran zaradi sankcij na ameriški strani, veste pa, da te omejitve niso skladne s tistim, kar, kar predpisuje. v zvezi torej z boleznjo BSE in v določenih primerjih so Evropska unija in ZDA v istih kategorijah tveganja eh, stališča bolezni BSE, eh, torej nazorovanega tveganja. Govoril sem z ministrom Vilsakom, govorila so o tem, pred kratkim sem se sestal tudi z eh, pomočnikom eh, ministra eh, v Nürnbergu, In dogovorili smo se za vzajemno sprejemanje eh, pravil, predpisov na področju biokultur. In takrat smo govorili tudi o tem, da je treba ta dosje čim prej zapreti. In danes lahko gotovimo, da je predlog standardov na tem področju bil Eh, objavljen 9. marca in to pomeni, da se zdaj začenja posvetovalno obdobje med vsemi deležniki in hkrati omogoča odprtje poti, da bomo končno prišli do rešitve skladno z mednarodnimi standardi. Mislim, da bomo torej tudi v zvezi s temi zadevami eh, dovolj hitro uspeli opraviti tako, da bodo lahko proizvajalci govega mesa na obeh stranih Atlantika dejansko imeli koristi eh, od dogovorov. Hvala še enkrat eh, odboru INTA, hvala še enkrat odboru za kmetijstvo in celotnemu Evropskemu parlamentu za podporo, tako hitro in učinkovito podporo našega predloga sprememb. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa za odbor za kmetijstvo je govornik gospod Lyon. Gospod Lyon, hvala lepa, spoštovani kolegi, gospod predsednik, gospod komisar. Kot je eh, gospa Pršavka povedala, traja že 14 let ta spor med ZDA in EU v zvezi z hormonsko obdelanjem govejim mesom. Eh, na STO smo dvakrat izgubili ta spor potem so bile uvedene sankcije na strani ZDA za evropski uvoz oziroma izvoz iz Evrope in to je bilo seveda škodljivo tako za ZDA kot za EU. Catherine Ashton se je pogajala o tem dogovoru leta 2009 in treba je povedati, da zdaj s tem predlogom smo v situaciji win-win ko govorimo o hormonsko obdelanem govejem mesu, torej uh, ukinjajo se s tem ameriške sankcije in hkrati Amerika na ta način dobiva ustrezno količino, uh, uh, je na voljo ustrezna količina mesa, ki ga lahko plesira na evropski trg. Stvari torej že prinašajo sadove, Eh, in nova eh, pravila za BSE so tu prav tako pomembna. Upamo, da bo ameriška vlada čim hitreje sprejela te predpise oziroma ta pravila, kajti to bo pomenilo še dodatno zaupanje na obeh stranih, kajti tako bodo, bosta, kor, bosta imeli koristi tako ena kot druga stran ZDA in EU in njunih petovalci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lan. Zdaj pa v imenu političnih skupin imamo najprej gospoda Krstingerja za dve minuti. Gospa Krstinger, ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za njeno delo. Mislim, da rezultat glasovanja v odboru kaže, da smo v tem poročilu dosegli dober kompromis in čestitam mi za to s to spravo smo med Evropejci in Američani naredili velik korak naprej. Z odpravo avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa smo naredili velik korak za trgovinsko politiko, ki je bila prej v spirali navzdol. Mislim, da bodo, bosta obe strani odpravile ovire za trgovino in tako bodo evropski potrošniki imeli več gotovosti, korist pa bodo imeli tudi evropski izvozniki. V mnenju odbora Agri smo podali pozitivno mnenje za to poročilo. Odpraviti moramo torej trgovinske ovire in ne bomo uvažali govega mesa, v katerem so hormoni, zato smo vsi v dobrem. Mislim, da moramo pri uvozu mesa iz ZDA ustrajati pri tem, da mora biti meso iste kakovosti kot evropsko meso in upam, da bomo lahko vse spore z američani rešili in Evropska unija stoji pred velikimi izzivi, ostati mora konkurenčno in zagotoviti mora ta mora za rast. Spori na trgovinskem področju k temu ne bodo doprinesli. Zaradi sporov so potem tretje države v boljšem položaju proti nam. Tudi to moramo upoštevati. Še enkrat pa se Zahvaljujem poročevalki za konstruktivno in plodno delo. Hvala. Hvala, gospa Köstinger. Zdaj pa za skupino SND minuta gospod De Castro. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, gospod komisar odprtje tarifnih kvot za visokokakovostno goveje meso je zelo pomembno in prihaja v pravem trenutku za izboljšanje čezatlantskega sodelovanja in zahvaljujoč izbonski pogodbi ima zdaj tukaj pomembno vlogo tudi Evropski parlament, ko sprejemamo te odločitve. Tako bodo na ameriški strani tudi bolje razumeli vlogo naše inštitucije. Eh, to smo povedali tudi na uh, obisku kongresa pred časom. Gre torej za zaključek zelo dolgega, škodljivega spora, ki uh, je eh, imel za posledico sankcije strani ZDA in Kanade in hkrati težave na evropski strani. Zdaj, bogove meso, ki prihaja iz ZDA, v skladu z našimi predpisi, kar se tiče hormonov predstavljeni so bili nekakšni, pred, nekakšni predlogi sprememb in zelo vesel sem, da vidim takšno uh, soglasje v zvezi s tem, da se končno odpravijo te težave na pritrgovanju med obima stranima Atlantika. Hvala lepa poročevalki in od uh, poročevalcu iz odbora za kmetijstvo. Hvala lepa, zdaj pa v imenu eh, Alde, gospa Šake. And Spoštovani kolegi, komisar, predsedojoči, veselimo se zaključka te trgovinske vojne. Hkrati pa je zdaj treba razmišljati o tem, da eh, ko narašča ekonomska moč držav BRIK, kako je pomembno, da se spoštujejo predpisi oziroma pravila STO. Ker skoraj 15 let je v obojstransko škodo trajal ta spor in to moramo vzeti kot lekcijo eh, za izboljšanje, splošno izboljšanje, širše izboljšanje odnosov med ZDA in EU, kar se tiče trgovine. Tako v EU kot v ZDA moramo ohraniti globalni pogled, hkrati pa se moramo tukaj zbližati in zmanjšati trgovinske ovire in dejansko oblikovati čezatlansko trgovsko oziroma trgovinsko območje. In eh, na to misliti tudi na naslednjem vrhu, ko smo pogovarjali o tem z ZDA. Tu smo si komplementarni, tu morajo biti stvari recipročne, in zato verjamem, da moramo vsi, tako parlament kot komisija in eh, služba za zunanje delovanje, delovati skupaj in spodbujati ZDA, da ne bodo več uveljavljale tako neproporcionalnih ukrepov. Če pomislimo tudi na predsednika Sarkozija, ki želi uh, uvesti tudi v Evropi uh, Europe, eh, by European uh, pravilo, je to problematično. Mi se moramo zavedati tega, da obstaja globalna konkurenca tako za talente, kot za trgovino, kot za druga področja. Zato moramo skupaj delovati v dobri veri. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Šake. Zdaj pa za samostojne poslance. Gospa Dodds. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Moje okrožje na severnem Irskem je izvozno usmerjeno, kar se tiče kmetijstva. Izvažamo kakšnih 70 odstotkov vsega, kar proizvedemo oziroma pridelamo. To je še toliko bolj pomembno za goveje meso. In zaradi tega bo moja vlada vedno naklonjena iskanju novih trgov, odpiranju trgov, za goveje meso iz Severne Irske. Menimo, da je to, kar počnemo zdaj, zelo pomemben korak v pravo smer. In v zvezi z proizvodnjo kmetijskih izdelkov v Evropski uniji je prav, da se rešujejo te stvari z ZDA. Treba se je zavedati, da evropski kmetovalci predelujejo visoko kakovostno meso. In hkrati pa si želim tudi, da bi čim prej rešili uh, vprašanje prepovedi uvoza uh, mesa zaradi iz razlogo BSE. Upam, da bo vse to pripeljalo do odprtja, do nadaljnega odprtja eh, ameriškega trga za evropske kmetijske proizvode, še posebej seveda za goveje meso. Naj pa zaključim z opozorilom. Zelo jasno je, in to prihaja iz področja e, govedoreje, novi predlogi za kmetijsko politiko so žal neugodni za govedorejo pri nas, e, ki ima pač določene značilnosti in se bojimo, da bo nova skupna kmetijska politika bolj v korist velikih pridelovalcev. Hvala lepa. Naslednji, naslednja govorica je gospa Ljubra za dve minuti. Merci. Hvala, predsedujoči, gospod komisar. Gre za pomemben dogovor, ki je bil dosežen in ki ga zdaj zaključujemo z to spremembo uredbe, ki Eh, govori o avtonomni tarifni kvoti za visokokakovostno goveje meso v pravzaprav zelo omejenih količinah. Torej, tu imamo zdaj zaključek eh, hudega spora, ki je dolgo trajal med EU eh, e in ZDA in Kanado na drugi strani. Tudi sama bi se zahvalila poročevalki, gospe Rovol, za njeno delo. Hkrati pa se pridružujemo tudi temu, kar je bilo povedano v zvezi z drugo, za podporo drugi fazi tega sporazuma. Gre za pomemben dosežek evropske diplomacije, pomembno je to tudi stališča spoštovanja, ki, ga, ki smo ga dolžni evropskim državljanom, državljanom zato da hormonsko obdelano meso ne bo prisotno na njihovih trgovskih policah. STO nas je skušala, je skušala spremeniti naše mnenje, naše poglede, omejitve pri dostopu na trg, pa so bile zelo škodljive za številne naše proizvajalce, kaj ti carinske pravice so se včasih dvignile na 300 odstotkov in je bilo skoraj nemogoče se obdržati na teh trgih. Tu poznamo uh, žalostne zgodbe o Rockforu, recimo o uh, šalotki, ki, se, ki zadevajo mojo državo. Za evropske proizvajalce je to zdaj pravi, eh, prava kisikova bomba, torej eh, okrepitev njihovega stanja. In eh, zdaj moramo pa iti res naprej, čeprav so stvari zdaj že izboljšanje. Ugotovili smo, kako dobro lahko sodelujemo z našimi kolegi z druge strani Atlantika, pojdemo naprej po tej poti in hkrati si zapomnimo to lekcijo, hkrati seveda se zavedamo tudi, da nekatere stvari moramo zahtevati, da delo, diplomacija lahko deluje in hkrati moramo upoštevati recipročnost. Ta namreč ne izključuje, ne preprečuje odprtosti. Recipročnost je tista, ki jamči takšno win-win situacijo v ob vzajemnem spoštovanju in dobrem sodelovanju tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Za dve minuti pa zdaj gospa Andres. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Prvič zdaj zaradi Lizbonske pogodbe parlament sodeluje pri obravnavi s, eh, enakopravno z svetom, zato da bo potrdil Eh, uredbo oziroma spremembe uredbe, ki je zelo dobro načrtovan kompromis. Prišli smo do konca konflikta, ki je trajal že dolga leta in eh, največ Evropska unija je prepovedovala uvoz govejega mesa iz Združenih držav in iz Kanade. Eh, ohranjale so se visoke carinske stopnje za čokolado, eh, govedino, kruh, in nekatere druge proizvode, ki zadevajo številne regije iz moje države. Za nas je to torej dobra novica, dobra novica tudi za evropske potrošnike. Evropska unija sicer ohranja prepoved uvoza hormonsko obdelanega mesa. Hrati pa se omogoča uvoz visokokakovostnega govejega mesa. V primeru Španije so bile carine zelo visoke in zdaj lahko rečemo, da bomo končno zaključili s tem padanjem izvoza v tej smeri. Hvala torej tudi Evropske komisiji za njene napore. Vsi vemo, da so sankcije eh, obstajale vrtljive, vrtljive sankcije in veseli smo, Eh, da se to ne bo uporabljalo, da bo evropski potrošnik zaščiten. Hkrati pa smo prišli tudi do normalizacije odnosov, trgovinskih odnosov med Združenim državami in Kanado ter Evropsko unijo na drugi strani. Na ta način torej rešujemo marsikatero težavo tega tipa in eh, prizadevati si moramo tudi za reševanje težav. Jaz Hvala lepa, toliko z moje strani. Hvala lepa, gospod McGuinness. Hvala lepa, gospod predsedujoči, zahvaljujem se poročevalki in vsem, ki so sodelovali pri tem, vsi smo dobre volje. Mm, mislim, da smo pravkar rešili trgovinsko vojno, ki je trajala predolgo 15 let. Mislim, da smo res lahko vsi zadovoljni sami sabo in želim nam obilo uspeha v prihodnosti tudi sama pozdravljam osnutka eh, zakona strani američanov. Mislim, da je to dejanje dobre vere in to bi lahko vodilo do ponovnega odprtja trga za goveje meso v, iz Evrope v ZDA. Še nečesa pa nismo omenili, mislim, da moramo vseeno biti previdni, dosegli smo sporozum, ampak sedaj se moramo spustiti v podrobnosti, kolikor razumem je predpis o obdelavi trupel z mlečno kislino, nekaj česar američani ne sprejemajo in da zato potrebujejo več jasnosti v zvezi s tem. Mm, ne vem, ali se lahko zgodi, da bi američani potem vseeno blokirali dostop evropskega mesa na ameriški trg zaradi te malenkosti. Kakorkoli že, prebili smo blokado, ampak obe strani morata storiti še več, zato da bomo oboji imeli korist od tega. In še nekaj želim ponoviti, namreč vprašanje praktičnih pravil v parlamentu nas včasih skrbi, kako birokratske in malenkostne so naše uredbe in naša pravila. In Američani pravijo, da so naša pravila preveč nepraktična, morda bi lahko komisija kaj povedala o zvezi s tem. Opozoriti pa želim tudi na Rusijo in na to, da so obeti, da bodo prepovedali uvoz živih živali zaradi virusa. Hvala. Minuto. Hvala lepa, sedaj bo postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Gospa Basesko, za minuto. E- Hvala, predsedujoči. Če pojemo preveč rdečega mesa, eh, je to slabo, povečuje možnost kardiovaskularnih bolezni in raka. Eh, ampak se vas seveda vendar veselim tega kompromisa, do katerega smo prišli na arbitraži pred STO, kar se tiče eh, hormonskega govejega mesa. Evropska unija se lahko veseli tudi izvajanja ustreznih fitosanitarnih standardov za goveje meso, ki je eh, bilo vzrok za ta konflikt. Združene države bodo zdaj omogočile uvoz nekaterih evropskih izdelkov, tradicionalnih izdelkov. Eh, prvič so bili na ta seznam uvrščeni tudi romunski izdelki, eh, slivova marmelada iz Topolovega. Kako je torej, kaj bomo storili, eh, kako bodo stvari urejene tudi v zvezi z uvozom ameriških izdelkov, to me zanima. Hvala lepa. Za minuto, gospod Leichtfried. Dank, Herr Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorimo, poznamo govor, da nekaj, kar je dolgo dobro, je dobro, to vedno ne drži. Mislim, da v primeru trgovinske vojne to ne drži vseeno smo imeli dolga pogajanja in na koncu smo dosegli dober rezultat. 10 do 15 let je zelo dolgo obdobje. Imeli smo velik spor z ZDA. Mislim, da je rešitev dobro. To je škodilo izvozom tako nam kot njim sedaj bomo lahko izvažali v ZDA izdelke, ki jih prej nismo mogli oziroma je bilo to zelo težko. V zameno bomo dobili visoko kakovostno goveje meso. Sicer ne vem, ali je nujno, da uvažamo visoko kakovostno goveje meso iz ZDA, ampak tako pa če. Ampak pri pogajanjih morata oba partnerja popustiti in to se je tokrat zgodilo. Na koncu smo dobili dober rezultat. Strinjam pa se z gospo Magines namreč, da moramo pozorno spremljati, kaj se bo sedaj zgodilo, ampak mislim, da smo vseeno lahko zadovoljni. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa komisarka. Merci. Komisar. Hvala, predsedujoči. Če zaključim, eh, lahko povem le, da se veselim, da smo prišli do te točke, kot ste nekaterimi dvami že povedali zdaj lahko rečemo, da smo zadovoljni na obeh straneh, seveda pa eh, se mora zaključiti tudi to vprašanje z BSE na ameriški strani. To, kar se je dogajalo 9. marca letos, je dober, pozitiven korak naprej v pravo smer in gospa Maginis je omenila vprašanje eh, obravna, torej, eh, obdelave z mlečno kislino, Eh, večkrat smo že, je že komisija, ob vsaki priložnosti, ko je lahko je komisija povedala Združenim državam, da je vprašanje mlečne kisline nekaj, kar moramo obravnavati na znanstveni način. Ne pa kot predmet v pogajanjih. Prav tako kot uh, zahtevamo, da se vprašanje BSE obravnava na znanstveni način. Ko bomo imeli nadzor nad to boleznjo, uh, tega ukrepa ne smemo potem uporabljati kot eh, trgovsko oviro. Kar pa se tiče eh, torej, eh, mlečne kisline, je komisija se odločila, da bo tako postopala. EFSA je že obšavila za ustreznimi, ustrezne raziskave, kar se tiče obdelave trupel in komisija bo pripravila stališče na podlagi znanstvenih ugotovitev in upam, da to vprašanje ne bo obremenilo zaključevanja odločitev na, strani, na strani ZDA, kar se tiče BSE. Kar se tiče sistema kontingentov, ta morda ni popoln, ampak žal popolnega sistema še ne poznamo. Skušali smo analizirati stvari na podlagi uh, Eh, pritožb uvoznikov, kako bi tu uvedli večjo preglednost, eh, ampak tudi tu nas pač nekatere metode, ki jih imamo na voljo, omejujejo. Gospodična Basesku, kar se tiče sistema eh, označevanja, geografskega označevanja, za združenimi državami se še pogajamo, da bi prišli do medsebojnega priznavanja geografskih označb uh, tudi drugih, ne le tiste, ki veljajo za alkoholne pijače, tam so pač specifični dogovori, sporazumi, ampak vsekakor upamo, da bomo tudi na področju drugih proizvodov v okviru STO prišli do nekega eh, vzajemnega, resnično vzajemnega priznavanja označb. Nekatere države, nek z nekaterimi velikimi državami, naprimer s Kitajsko, pa tudi z nekaterimi drugimi, v dvostranskih eh, sporazumih že imamo to vrstne določbe in upamo, da nam bo to uspelo doseči tudi z druženimi državami. Dobro, dobro znamenje, da stvari lahko napredujejo, pa je to, da smo pred kratkim se sporazumeli glede medsebojnega spor, eh, eh priznavanja bioproizvodov, bioloških, biološko eh, proizvedenih proizvodov. torej to velja tako za ameriške kot za evropske izdelke na obeh trgih, kar dokazuje, da lahko pogajanja in pa kmetijska diplomacija kmetijsko-prehranjena diplomacija tudi prinaša rezultate. Hkrati, eh, skratka, najlepša hvala za vaše vprašanja, hvala za poročilo in hvala celotnemu parlamentu, da je še enkrat pokazal, da lahko sistem soodločanja ne le da je bolj legitimen, ampak da lahko prinaša tudi pozitivne rezultate v razmeroma hitrem in hitrem času eh, in učinkovito. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa za dve minuti, gospa Kvistut Rovol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, to, kar ste povedali na koncu, je bilo najpomenejše. Res je, soodločanje je tisto, ki zdaj obstaja od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, je tukaj se izkazalo za zelo učinkovito. Sedaj bom nadaljevala v Nemščini moje poročilo. Ni samo poročilo o visokokakovostnem govejem mesu. Gre za signal za to, da je mogoče odnose, ki so bili nekoliko okrhani, ki v zadnjem času niso bili tako optimistični, da je te odnose spet mogoče torej popraviti. Zato je celoten vtis zelo pozitiven. In še pogled v prihodnost, kakor ste povedali vsi, ostaja nam še veliko dela. Gospe Magines, dajem tukaj prav, namreč pozorni moramo biti na podrobnosti. Gre pa za to, da lahko tako izboljšamo čezatlantske trgovinske odnose. In še nekaj želim povedati, z mojega vidika to ni samo po sebi omevno, namreč odbor za trgovino in odbor za kmetijstvo sta sprejela enake sklepe na tako pomembnem področju, kot je to. To ni popolnoma nova stvar, ampak vseeno je precej neobičajna, zato se jim želim še posebej zahvaliti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Quisthood Rovol. O tem bomo glasovali jutri opoldne, sedaj pa še zadnja točka za danes. In spet poročilo Quistwood.